vsi poljubili in si čestitali, tako da bomo lahko nadaljevali z obrazložitvami glasov. Mr. Mamikins. Gospod Mamikins, dragi kolegi, mi začenjamo z obrazložitvami glasov in moramo prisluhniti kolegom, tako da prosim zaključite s pogovori v dvorani. deci pentru recomandare doamna sandra calniete acordul global de gospa sandra calniete gre za sporazum z Vietnamom in pri tem poročilu bo govoril gospod Mamikins. Izvolite. Želel sem povedati, da zgodovina Evrope kaže, da moramo spremeniti različne sporazume, tako da bomo upoštevali tudi širitev Evropske unije. V tem primeru gre za Hrvaško. Kar se tiče odnosa med Hrvaško in Vietnamom, ta obstaja na neuradni ravni že več kot 20 let. Čeprav nobena stran nima stalnega predstavništva v drugi državi. Vendar pa. Um, ta odnos obstaja že dolga leta, imajo sporazume za izogib dvojnemu obdavčevanju in tudi uh, ukinitev vizumskega režima za diplomatske storitve. Hrvaška se je pridružila Evropski uniji in zdaj nam bo ta okvirni sporazum uh, omogočil napredek. Ja, Hvala. Spet ima besedo gospod Mamikins v zvezi s sporozumom med EU in Vietnamom. Hvala. Želel bi povedati še naslednje. Okvirni sporazum med EU in Vietnamom ima za glavni cilj to, da se spodbuja nadaljni razvoj in dinamika v dvostranskih odnosih in sicer na različnih področjih. Na, področju vzdrževanja gospodarskih stikov, spodbujanja gospodarskih stikov, investicij v turizem, potem spoštovanje vrednot in tradicij druge strani. Gre pa tudi za vidike človekovih pravic in druge vidike, na katerih temeli naš odnos z Vietnamom. Vietnam je eno najhitreje rastočih gospodarstv v sponu v jugovzhodni Aziji in v pacifiški regiji. Tako da je spodbujanje sodelovanja res pomembno in je logičen korak naprej. Hvala. Yes, it works. We have got to stop in this chamber. Let... Eh, v tej dvorani moramo nehati pridigati tretjim državam, kako naj se obnašajo. Tukaj imam v mislih predvsem 33. odstavek tega poročila. V njem eh, Vietnamu govorimo o vizumski ureditvi in da morajo biti oznake tudi na ambasadah. To je prava neumnost. Priznati moramo, da tretje države imajo svoje demokratične pravice, imajo svojo suverenost. In nasplošno govorim o tem, ne govorim samo o Vietnamu, ampak nasplošno. Vse prepogosto se dogaja v tej dvorani, da nekaj usiljujemo tretjim državam in to kar po celem svetu. Hvala. Polčak. Gospod Polčak, izvolite. Hvala za besedo. Včeraj sem sodeloval v razpravi o Vietnamu. Nisem poznal členov od 33 do 35, vsaj ne podrobno, zdaj pa sem jih prebral. In eh, ne vidim razloga, zakaj ne bi podprli tega sporazuma. Zahteve, ki jih imamo, so razumne. Eh, v okvirnem sporazumu členi od 33 do 35 ne predvidevajo ničesar neobičajnega. Sam sem glasoval za eh, ta sporazum in menim, da bi Evropska unija morala spodbujati strateške odnose z Jugovzhodno Azijo. To je zelo pomembno za uh, eh, nadaljni razvoj trgovinskih odnosov. Hvala. Eh, no, zdaj pa predlog resolucije o dokončanju Evropske ekonomske in monetarne unije. Unifikacija valutova vyvolala v Evropi bardzo poważne krize. Hvala, lep, hvala lepa. Um, V Evropi smo bili priča hudi gospodarski krizi, ki je dramatično prizadela nekatere države in to je privedlo tudi do desintegracije naših političnih povezav. Uh, no, uh, Evropske oblasti so tudi hotele dobro izkoristiti to krizo, zato da bi z še večjo silo um, vzeli državam članicam določene pravice. To bo privedlo do še globje krize, kot jo opisuje, um, kot opisuje zahteve Združenega kraljestva. Uh, no, uh, vsekakor je pa tu vaša izbira, naša izbira suverenost. Eh, Hvala lepa. evropski semester velja že pet let. V poskrbel naj bi za koordinacijo med državami članicami na ravni evropskega in pa nacionalnih parlamentov. Vključuje tudi eh, nadzor nad izvajanjem. Komisija pa ima nekakšen, nekakšen nadnacionalni nadzor. Mislimo, da bi pri tem morala bolj, eh, bolj sodelovati tudi Evropski parlament, eh, treba zagotoviti več preglednosti, eh, več odgovornosti in zato bi komisija se morala posvetovati s parlamentom, ko pripravlja belo knjigo o monetarni uniji ehm, v prvem in drugem letu. Trenutno poteka delo oziroma priprave na Eh, tretji in četrti del te unije in eh, jaz to podpiram. Kolega Egno, naves eh, spomnim na 90. leta, ko je takratni premijer John Mayer predlagal skupno evropsko valuto in to je bil zelo inovativen koncept za številne Britance. No, potem smo uh, predvideli nekakšen uh, sistem, kjer smo predvideli menjalne tečaje, določili smo zgornje in spodne meje in takrat smo bili priča um, največji rasti brezposelnosti in upoč največji upočasnitvi rasti gospodarstva. Hvala Bogu, da se nismo pridružili območju evra, kaj ti trpeli bi iste posledice, uh, Eh, kot se z njimi sedaj soočajo nekatere države članice območja evra. Gospod Mayer ni imel prav, predlagal je naj Britanija ostane v Evropski uniji, eh, ni imel prav takrat in tudi sedaj nima prav. Hvala lepa. Evropska unija je odgovorna za varstvo človekovih pravic povsod po svetu. Gre za varstvo človeškega dostojanstva in gre za vprašanje, kako preprečiti migracijske tokove iz tistih držav, ki kršijo osnovne človekove pravice. Dobro je, da je besedilo ravnoteženo da poziva k prepovedi smrtne kazni, k prepovedi nadomestnih mater. Istočasno pa so v besedilu zapisane tudi nekatere izjave, ki presegajo pristojnosti Evropskega parlamenta. Nekatere pravice se izkorišča za izgo kot izgovor za upravičevanje splavov in istospolnih porok. Zato sem glasovala proti. Hvala lepa. Vasa človekovih pravic je ena izmed glavnih urednot Evropske unije. No, nekatere države pa svoje stike s tretjimi državami vzpostavljajo iz vsebičnih vzrokov. Istočasno mora Evropska unija okrepiti vidik varstva človekovih pravic. Seveda pa je imela vsaka kultura svoj specifičen razvoj. Če govorimo o splošnih človekovih pravicah, lahko vsak te pravice razume na drugačen način. Eh, tako je pač v vsaki demokraciji. Vsaka demokracija želi braniti svoje lastne vrednote in pravice in ob tem želi upoštevati vrednote svojega prebivalstva. No, kakorkoli sem pa podporil to poročilo.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 tudi naša zunanja politika na področju človekovih pravic, eh, zunanja politika na področju človekovih pravic mora biti verodostojna in dosledna. Želim govoriti o avtohtonih manjšinah. Evropska unija pogosto kritizira tretje države zaradi kršitev človekovih pravic. No, ampak avtohtone manjšine predstavljajo približno 10 odstotkov svetovnega prebivalstva, pa ne dobijo veliko pozornosti. Gospod Arnold, hvala lepa. Seveda eh, vsi želimo varovati človekove pravice. Evropska unija in države članice naj bi v tem poročilu govorile z enim glasom, z doslednim enim glasom, ampak to ni v skladu z nacionalno suverenostjo, da sami odločamo naši zunani politiki. Uh, Eh, omenil bi tri točke tega poročila in eh, predloge sprememb. Najprej eh, govorimo o novi obliki beguncev, ampak tukaj nismo razmislili o vseh posledicah tega sklepa, pa je parlament to z veliko večino sprejel. Potem sistemi kvote za ženske v politiki. Lepo vas prosim, čeprav mislite, da, čeprav mislite, da so te ponižujoče kvote nekaj dobrega, kako boste to usiljevali državam zunaj Evropske unije? To je nesmisel. In pa še smrtna kazen. No, jaz nasprotujem smrtni kazni, ampak ne moremo drugim pridigati o tem. To je uh, suverena odločitev držav, ki jo morajo sprejeti. Hvala lepa. Sedaj pa obletnica sporazuma iz Daytona, gospod Mankins. Hvala lepa. Pred 20 leti je bil eh, podpisan eh, Daytonski sporazum, ki je Zahodnemu Balkanu prinesel dolgo pričakovani mir. Lokalni narodi so zastavili temelj za izgradnjo demokratičnih družb in držav, ampak nažalost Načelo soglasja iz Daytonskega mirovnega sporazuma ni rešil eh, etičnih problemov v Zahodnem Balkanu. Regija je še vedno razdeljena, celo posamezne države so razdeljene in eh, to se odraža tudi eh, v njihovih vladah. Republika Srpska je dober zgled tega. ne moremo eh, razmere v tej eh, regiji opisovati kot dobre, enako velja za sosednje regije. Nadaljevati moramo z mirovnim procesom. Paldiesums priekšsēdētē, kungs. Nostaja ir juridiski saistoša sistēma, eh, kuras ietvaros Eiropas Savienības dalībvalstis realizē savu konvenciju. Poročilo Valero, gospod Mamikins. Hvala lepa. Govorimo o trgovini z konvencionalnim orožjem za našimi partnerji. E, nekatere države članice so tukaj vodilne. V letu 2013 smo izvozili, smo izvozili veliko orožja. v vrednosti um, milijonov evrov. Potrebujemo poenoteno regulacijo za trgovino z orožjem. Seveda lahko vsaka država na tem področju razvija svoje politike, uh, ki naj bodo pač v, v skladu z njihovimi interesi, ampak trgovina z orožjem mora biti pregledna in kakršnakoli kršitev pravic bi morala privesti do sankcij. Gospod Šogar. Hvala lepa. Res je, da to spada v pristojnost držav članic. Skupno stališče sveta se nanaša na komunikacijo med državami članicami. Poročilo kritizira države članice, eh, ker so pogosto kršile stališča v, eh, stališče v osmih točkah, želi predvideti sankcije, ampak moramo povdariti, da gre tukaj za občutljivo področje in države članice se tukaj nikoli ne bodo odpovedale svojim pristojnostim. Gre za vprašanje, v kolikšni meri je izvoz orožja združljiv z našimi zunanje političnimi cilji. V tem smislu bomo se morali še dodatno pogajati. Um, izvoz orožja ne sme spodkopavati naših lastnih vrednot. Hvala lepa, sedaj pa patentne in žlahtniteljske pravice, gospod Mamikins. Hvala lepa. Ta direktiva velja že uh, 17 let ureja blago, sadje, eh, živali, ki jih eh, eh, pridobivamo z biotehničnimi procesi in za njih ne smejo veljati patenti. Patente lahko izdajamo za številna druga področja, ne pa za tega. No, ampak 25. marca leta 2015 je Evropski patentni urad objavil sklep, da so paradižniki in pa brokoli lahko predmet patentov. To ni v skladu za direktivo, to je precedenčni primer za to, da bi lahko tudi zelenjavo in rastline uh, um, eh, za, za sorte uh, rastlin izdajali patente. Zato moramo raziskati, kaj se je tukaj zgodilo. Hvala lepa, gospa Harkin. Z veseljem sem podprla to resolucijo, kajti bistvenega pomena je, da ohranimo privilegije za žlahtnitelje. V bistvu to pomeni, da mora biti dostop do dednega materijala na voljo vsem žlahtniteljem. To, pomeni, to velja za sodobne vrste, kakor tudi za divje vrste. E, zagotoviti moramo, da bomo lahko e, ohranili vse rastlinske in živalske vrste, te mora biti vsem dostopne, brez patentov, ne glede na to, ali želijo dostop do njih žlahnitelji, e, kmetje, vrtnari, majhna in srednja velika podjetja za to. Uh, Zahtevamo, da komisija pojasni, kakšen je obseg eh, direktive. Um, zahtevati moramo, da se prepove zdanje patentov za proizvode, ki nastanejo z bio tehnološkimi procesi. Pom, če bi tukaj dovoljevali patente, bi to pomenilo komercializacijo tega področja. Žal mi je, da to ni bilo eh, sprejeto, kajti, eh, žal mi je, da ta predlog spremembe ni bil sprejet, kajti lahko bi prispeval k že sicer dobri resoluciji. Iz več razlogov so afriške države tiste, ki imajo neodvisnost, vendar se še vedno soočajo s težavami eh, in sicer eh, kar zadeva njihove državne strukture. Trpijo za revščino, potem so tu kršitve človekovih pravic in tako dalje. Nekatere v teh držav so sicer uspešnejše pri soočanju s temi problemi. Vendar pa je Burundi ena od najproblematičnejših držav v tem oziru, čeprav je že zelo dolgo neodvisna, tu je genocid, civilne, eh, civilne vojne oziroma državljanske vojne, potem eh, težke razmere na področju zdravstva. etnično očiščenje in podobno. Vse to je vodilo v globoko krizo in to ni skladno z našimi standardi. E, in še zadnja točka oziroma zadnje razlage, ki se nanašajo na varstvo Narodnega parka Virunga v Kongu. Hvala lepa. Virunga je eden najstarejših narodnih parkov na afriški celini, ima veliko biotsko raznovrstnost, eh, tudi eh, glede faune, je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine, vendar je stalno ogrožen ta park. In lokalna vlada je podpisala koncesije nekaterim podjetjem za črpanje nafte potem je tu še upletenost v, v več krvavih spopadov, prihaja tudi do krivo lova in sicer v zelo velikem obsegu. E, tako da poteka nasilje in v zadnjih letih je prišlo tudi do uboja e, več ljudi. Potrebno je zaščititi ta narodni park, ki je na UNESCO-vem e, seznamu, zato sem podprla parlamentului spre aprobare la... Hvala lepa. E, zapisnik bo posredovan v parlamentu e, v sprejetje in resolucije, ki so e, danes sprejete.